Good afternoon, co- Pozdravljeni, kolegice in kolegi, poslanci in poslanke, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim tukaj na javni predstavitvi o razmerah na področju temeljnih pravic na Mačarskem. Javna predstavitev se prenaša preko spleta, zato bodo vaši prispevki posneti. Koordinatorji so se na zasedanju 14. novembra 2016 odločili, da bodo organizirali izmenjavo mnen na področju razmer na področju temeljnih pravic na Mačarskem na začetku leta 2017 in danes je ta dan. 16. januarja 2017 je predsedstvo podalo dovoljenje, da imamo to javno predstavitev, predstavitev in 24. januarja je predsednik Tejani meni poslal to odločitev. Povedati želim, da so se koordinatorji za odbor Libe dogovorili o govornikih 1. februarja 2017 na sestanku koordinatorjev. Koordinatorji so torej sprejeli odločitev o tej javni predstavitvi, zato da bodo prispevki uravnoteženi. Besedo bom dal našim strokovnjakom za 10 minut in lepo prosim, da pozorno prisluhnite, namreč deset minut ni priporočeni čas, ampak določeni čas. Torej, videli boste, koliko časa že govorite na zaslonu pred seboj. Ko poteče deset minut, vam bomo odklopili mikrofon ne glede na to, ali boste sredi stavka ali ne. To velja za prav vse. To je povezano z pošteno porazdelitvijo časa, prav tako pa imamo glasovanje po tej predstavitvi, zato ne bom mogel podaljševati časa. Prosim, da ne prosite za dodaten čas, ker vas bomo morali zavrniti. Ne želim biti neuljuden, ampak samo povedati vam želim, kako bo potekala zadeva danes. Če želite govoriti manj kot 10 minut, seveda to ni problem deset minut pa bi moralo biti več kot dovolj, da poveste, kar želite. Prav tako želim poskrbeti, da bodo poslanci imeli dovolj časa za to, da vam zastavijo vprašanje. Vprašanje lahko zastavljajo največ minuto in pol, morda dve minuti, ampak zelo pomembno je, da dobimo odgovore. Zato se morate vsi držati časa za govor. Že zdaj imam zelo dolg seznam govornikov, zato lepo prosim, da se držite določenega časa. Predstavitev bomo zaključili v dveh urah, ki jih imamo na voljo, dlje pa ne moremo govoriti, zato ker nas čaka potem glasovanje. Torej, torej kar takoj bomo začeli se seznamom govornikov in sicer začel bo doktor Trajani. ne bom predolg, lepo prosim, da si njihove oziroma biografije govornikov gledate na spletu. Izvolite, gospod Trošani, beseda je vaša. Thank you much, Mr. President. Mr. President, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Tout d'abord... Gospod in gospodje, najprej bi se vrat zahvalil za vabilo. Torej, govorili bomo o temeljnih pravicah na Mačarskem. Sem zelo vesel, da smo v tej stavbi in dvorani Jozef Antala, ki se zelo ostro boril proti komunistični diktaturi. In bi rad spomnil tole. 25. februarja smo obeležili spomin na žrtve komunizma. Danes smo v dobrem položaju, ko živimo v demokraciji. Poteka odkrit razprava, križajo se mnenja, in to je uh, eh, dobro izmenjava mnen. Svet ministrov me je imenoval za predstavnika vlade v tem odboru. Tega sem zelo vesel, kaj ti z veseljem rad predstavljam Mačarsko. Nekaj časa nazaj v Parizu sem lahko tudi spremljal razpravo o ustavnih reformam, reformah na Mačarskem. In že takrat smo torej govorili o temeljih pravicah in pa o zakonodajnem mačarskem. In torej že takrat je Beneška komisija in pa Svet Evrope um, sta zelo skrbno proučila to, kaj se dogaja na mačarskem. In izkazalo se je, da je mačarska vlada vedno odprta za dialog, tako da lahko pojasnimo svoje stališča. Zaradi tega konstruktivnega pristopa smo uspeli zaključiti vse dosjeje skupaj s Svetom Evrope in pa z Evropsko komisijo. Evropa je trenutno v zelo negotovi situaciji. V zadnjih letih smo videli veliko kriz, um, evrsko krizo, grško krizo, um, migracijsko krizo, terorizem in brexit med drugimi krizami. Torej vidimo, da se stvari zelo spreminjajo in so tudi zaskrbljujoče. No, ampak potrebujemo ustrezne ukrepe ter jasne odgovore, ki bodo v skladu z našimi izzivi. In moram podariti naslednje. Naša odgovornost je res zelo velika tukaj mislim, da predvsem moramo poštevati vlogo civilne družbe, ter pa tudi medvladni dialog, dialog z institucijami Evropi in nevladnimi organizacijami. Vrsta dialog je zelo potreben. Je pa treba tudi razlikovati med vlogami različnih akterjev in treba poštevati njihovo legitimnost. Jasno je, da sveda vlada je neposredno izvoljena in je suveren predstavnik vlade um, in države torej sedaj pa bolj konkretne zadeve. Migracijska kriza je trenutno največji izziv za nas na Mačarskem in to je predvsem rezultat geografske pozicije Mačarske, ter pa tudi tega, da smo sedaj ravno na zunanji meji šengenskega sistema. Šengensko območje je zelo pomemben dejavnik za Mačarsko pri migracijski krizi. Prav zato smo se odločili torej za to, da nadzorujemo um, meje, um, ampak um, to moramo storiti tudi na zonanji ravni, um, ne samo na notranji ravni. Tukaj smo včasih tudi kršili štiri temeljne svoboščine Evropske unije. Mačarska želi na vsak način zaščititi zunanjo mejo šengenskega območja. Leta 2015 je Mačarska naletela na številne kritike. Danes pa vidimo, da skupna evropska politika se osredotoča ravno na zaščito zunanjih meja Evropske unije in smo ponosni na to, da smo lahko tudi zagotovili spremembe pri teh vidikih. In naj naštejem še nekaj eh, stvari. Tomas de Mazier, um, ehm, minister za notranje zadeve, je pisal gospodu Timmermansu, je takole dejal, boj proti nezakonit migraciji in pa boj proti trgovini z ljudmi um, je nekaj nujnega za um, Evropsko unijo. Nujno se mora povezati z tranzitnimi državami, ter pa z državami izvora, ter tudi z OZN, ter pa z nevladnimi organizacijami, z mednarodnimi organizacijami za migracijo. Z vsemi njimi se moramo sodelovati. To je napisal naš minister. In torej, tako minister za notranje zadeve Evropske unije govori o tem, kako pomembna je skupna politika v boju proti nezakonitim migracijam. Eden izmed izzivov je tudi to, da začnemo razreševati migracijsko krizo bolj konkretno. Imamo ekonomske migrante in begunce. Nekateri prihajajo iz um, Alepa, nekateri prihajajo iz Maroka. Torej, to je cela zmeda potem. Prav tako vraša veliko zmede tudi to, da ne vemo čisto točno, katere so varne, zanesljive države. Nekatere države članice Evropske unije Eh, in pa druge države niso označene kot zanesljive države. Po drugi strani, naprimer, pa Turčija je zanesljiva varna država. Nekatere države, članice EU, pa niso označene za varne države. Torej, kako je to mogoče? Nekatere osebe, naprimer, so šle skozi veliko varnih držav, potem pridejo v Evropsko unijo in potem um, dobijo status begunca samo v nekaterih um, državah Evropske unije, naprimer v Nemčiji. Kako je to mogoče? Uh, mađarska vlada je oblikovala zakonodajo za to področje in eh, želeli smo zaščititi svoje ljudi, populacijo držav članic in želeli smo poskrbeti za očinkovitost pravnih postopkov. Obenem pa smo tudi želeli spoštovati evropsko zakonodajo. No, ampak vse evropske države ter evropske institucije imamo iste cilje. Naprimer, nekaj časa sem zdaj bil na svetu ministrov za pravosodje in tam na svetu v bistvu je vedno znova govora o terorizmu in pa o radikalizaciji. Vedno znova to slišimo. In tudi tukaj um, svet za notra zadeve ali pa um, ministri, ko govorijo o šengenskem območju, um, to so tekoče razprave praktično v vsakem svetu. Pa še nekaj bi rad opozoril na kršenje ene izmed temeljnih pravic v Evropski uniji. Države članice pogosto izpostavljajo ta problem um, sploh po letu 2004 smo to večkrat slišali. Veliko držav Evropske unije je nedavno sprejelo zakonodajo, ki preprečuje svobodo uh, eh, prostora pretoka med podjetji, um, ki je zagotovljena po pogodbi in pa po listini za temne pravice. Pogosto tukaj vidimo diskriminatorno zakonodajo in veliko ekonomskih akterjev, um, mi je dejalo, da imajo težave zaradi te zakonodaje. In res um, tukaj vidimo tišino evropskih institucij, ničesar um, evropske institucije ne rečejo glede te kršitve temeljnih pravic pri uh, svobodno spostavljenem podjetju in prostem pretoku. Mislim, da um, moramo tukaj bolj vključiti civilno družbo. Seveda, to je prav um, potrebujemo dogovor in uh, dialog, ampak uh, mislim, da moramo imeti iskren dialog, ne pa dogmatičen dialog. Tudi, naprimer, v delovni skupini na Ministrstvu za pravosodje smo govorili o tem. Tukaj bi rad povedal, da obžalujem to, da nekatere organizacije um, ne sodelujo ravno pošteno. No, a mađarska vlada še vedno misli, da je dialog zelo pomemben. Uh, v Budimpešti ali pa v Bruslju ali pa kje druge. Na vsak način smo pripravljeni na dialog. Tukaj so moji kolegi um, strokovnjaki za migracije in pa za evropske vprašanja. Kristjan Kečmar, naprimer, uh, državni sekretar za evropske zadeve na Ministrstvu za pravosodje. Um, torej, um, to je bilo 8, 8 minut in 15 sekund um, in to je vse z moje strani. Hvala. Thank you very much, uh, Hvala lepa. Povedati bi moral, da je z vami tudi pomočnik, generalni direktorat za priseljevanje in azil, ampak naslednji govornik bo gospod Mikloš Santo. On je direktor Centra za temeljne pravice. Izvolite. Hvala, gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje, poslanke in poslanci, hvala lepa za to povabilo, tudi jaz bom poskusil biti krajši od desetih minut. Najprej nekaj besed o mađarski, najprej želim govoriti o tako imenovani mađarski situaciji. Govoril bom o demokraciji ne samo v zvezi z mađarsko, ampak govoril bom o demokraciji nasploh. Najprej prosim lepo, da mi dovolite, da čisto jasno povem naslednje. Veliko je pomislekov na nacionalni ravni in na mednarodni ravni, ampak temeljne pravice in demokracija še vedno obstajajo na mačarskem. Glavni element demokracije je ustava. Ustava je bila sprejeta v skladu z demokratičnimi standardi leta 2011 izglasovajo je demokratično izvoljeni parlament na legitimen način in na demokratično pregleden način. Seveda, drži, da obstajajo različni modeli demokracije. Univerzalna definicija demokracije ali pravna države ne obstaja, zato nacionalne države ne morejo vse izpolnjevati enakih meril. Naprimer, ustavne manjmaje so nekateri izpostavili kot grožnjo demokraciji v zvezi s pravosodjem in tako naprej. Nekateri člani Evropske unije, nekatere članice, naprimer Švedska in Nizozemska, sploh nikoli niso imeli teh organov. Ali javni tožilec, naprimer, je pravno neodvisen organ na Mačarskem, v Franciji, ki je prav tako delujoča demokracija. Državni tožilec dela po navodilu vlade. Čeprav ni ene definicije demokracije, morata veljati dva elementa, ki veljata povsod. To je res skupno vsem. In sicer proste in svobodne velitve in delitev pristojnosti Te so zajamčene v evropskih demokracijah, pa tudi na mačarskem. Splošne lokalne in regionalne volitve se organizirajo vsake štiri ali pet let. Vlada organizira volitve in zakonodajno telo, parlament, dela ločeno od vlade. Kakor navaja mačarska ustava, v nasprotju s prejšnjo ustavo, v prvem odstavku, v odstavku C, je navedeno, da delovanje mađarske države deluje po načelu delitve pristojnosti. V skladu s tem načelom smo oblikovali različne strukture, ki zagotavljajo demokratično delovanje in to je v skladu z pravno tradicijo nacionalne identitete in nacionalnega značaja. Pogodba o delovanju Evropske unije navaja, da bo Evropska unija spoštovala nacionalne identitete, ki so inherentne v njihovih političnih in ustavnih strukturah, tudi kar zadeva seveda regionalne in lokalne organe. Če govorimo o demokraciji, govorimo dejansko o različnih dojemanjih suverenosti, ne o demokraciji. Ne gre za pravno ali strokovno razpravo o temeljnih pravicah, gre za nasprotje ideologij glede nacionalne suverenosti v državah članicah. Torej, kako naj se pristojnosti delijo med državo članico in Evropsko unijo. Povdariti je treba, da Evropska unija ni država, ni evropskega demosa, zato nima suverenosti, ki jo imajo države članice kakor je navedeno v mačarski ustavi, ki sem jo že večkrat omenil. Mačarska uporablja ali koristi mm, nekatere elemente te suverenosti, ki izhaja iz demosa, ne pa suverenosti same. Vprašanje je, kako se bo to tolmačilo ali strukturiralo. Po eni strani je koncept supranacionalne EU koncept, ki navaja, da bi Evropska unija naj dobila vedno več pristojnosti ali celo suverenost za ceno držav članic. Tako da bi, na primer, tolmačili ta nejasna pravila načela pravne države. To temelji na multikulturalizmu, politični korektnosti in tako naprej. S tem pa bi še bolj zmanjšali pristojnosti držav članic. Drugi koncept pa poziva k temu, da bi Evropsko unijo obravnavali kot orodje, ne kot cilj. Samo države članice imajo pravico, da razpolagajo z svojo suverenostjo, da oblikujejo pravni okvir v skladu z svojo ustavo, torej da zastavijo pravosodje, tožilstvo in tako naprej po lastni presoji. Seveda, vem, da je to samo začetek širših razprav v zvezi z naravo in paradigmo demokracije, o pomenu temeljnih pravic in seveda o suverenosti. Jasno je tudi, da je politični boj med tistimi, ki sprejemajo supranacionalne rešitve in tistimi, ki si prizadevajo za nacionalno identiteto, velik to ne zadeva samo mačarske, ampak tudi Evropo in zahodni svet. Nasploh, mislim, da nas najboljši časi še čakajo. Hvala lepa. Zdaj pa gospod Todor Gardos, on je raziskovalec pri Amnesty International. Izvolite. Hvala lepa, pozdravljeni vsi, spoštovane poslanke in poslanci. V veliko čast mi je, da sem tukaj. Na začetku želim povedati, da ima Amnesty International resne pomisleke glede razmer na področju človekovih pravic in temeljnih pravic na mačarskem. Standardi se slabšajo in prakse se prav tako slabšajo, zato je človekovih pravic in svoboščin vedno manj. Amnesty International je že kritiziral ustavo, različne zakone in tudi amandmaje, kajti ti omejujejo temeljne pravice. Nekateri zakone bi morali biti sprejeti z super večino, pa so bili vseeno sprejeti, zato jih kritiziramo. V sodelovanju z drugimi strokovnjaki smo opozorili na medijsko zakonodajo, na kratjenje pravic istospolno usmerjenim, na povečanje kazni in doživljenskega zapora brez možnosti pomilostitve in tako naprej. Prav tako so omejeni nadzorni mehanizmi v okviru pravosodja. Govori se tudi o tem, da bi spet eh, uvedli smrtno kazen ali prepovedali splav. Zaradi tega so borci za človekove pravice ogorčeni. Zelo težko je, na primer, zaprositi tudi za azil na mačarskem, Zaradi tega je življenje tistih, ki uspejo priti na Mačarsko, zelo težko. Premije sam je že povedal, da vlada ne bo govorila za civilno družbo o tem, da bi izpolnila zahteve glede temeljnih pravic. V zadnjem letu so predstavniki vlade podali negativne izjave o romih ali o istospolno usmerjenih ta parlament in odbor, sta se začela zanimati za to, kar se dogaja na mačarskem. Organizirali ste predstavitve in sprejeli ste resolucije. Zahvaljujemo se vam za to in še naprej vas pozivamo k temu, da vprašanja sestavljate še naprej. To, kar se dogaja na mačarskem, je namerno ciljanje določenih skupin, ki so že tako ali tako ogrožene. Ustavna zaščita je bila zmanjšana in domnevno neodvisni organi so zdaj pod nadzorom vlade. Vlada se bori proti disidentom. Stranka Fides je Amnesty Organ Organization označila kot organizacijo, ki spodbuja migrante, da kršijo zakonodajo. Pričakujemo še več ustrahovanja. Drugo sporočilo je sporočilo o nujnosti. Begunci in migranti so še zdaj zavrnjeni na meji. Dobili smo tudi fotografski dokaz, da se še vedno zlorablja ljudi na meji. Vlada pravi, da bo sprejela tiste, ki bežijo pred grozovitostmi v svoji državi. Ampak v praksi tega ne počnejo, niso zavezani k pomoči in ne ukrepajo. Mačarska vlada ima možnost, da pomaga migrantom, pa jim ne želi. Vlada sistematično zanika te obtožbe, in niso izvedli neodvisne preiskave. Na drugi strani je v Srbiji zdaj ostalo več tisoč ljudi in tudi otrok, zato ker sistem ne deluje. To vodi do resnega trpljenja, na drugi strani ograja in zadnji predlogi bodo zadeve samo še poslabšali. Nikar se ne motimo. Vlada želi poskrbeti, da bo najslabša možnost za migrante in za prosilce za azil in zato naj bi ti šli kam drugam. Mačarska se še naprej izolira in ne želi sodelovati v dublinskem sistemu in sistemu preseljevanja. Še naprej govorijo, da so migranti in begunci kriminalci. Vedno znova se omenjajo nepotrjene povezave med begunci in terorizmom. Zelo veliko denarja so porabili za to, da bi javnost prepričali v svoj prav, tudi s pomočjo plakatov in referenduma. Zaradi tega zelo slabo obravnavajo begunce in migrante. Mi naj bi bili Evropa, ki temelji na enakosti. Ampak Na mađarskem je definicija terorizma zastavljena zelo široko, zato ima vlada praktično proste roke. Kot organizacija nas to zelo skrbi. Na mađarskem so lahko ljudje obtoženi terorizma, tudi če sploh nimajo povezave s terorizmom. Ahmeda, na primer, so novembra 2016 obsodili na deset let zapora zaradi terorizma. S tem so želeli odbiti del beguncev, ki so prišli 16. septembra 2015 na mejo. Takrat je Mačarska zaprla svojo mejo. Po mnenju sodišča je Ahmed izvedel turistično dejanje, Zato, ker je z megafonom poskusil navezati stike s policijo in zahtevati, in zahteva je, da bi komunicirali z njim. Ahmed pa je dejansko pobegnil iz Sirije, zato da bi prišel v Turčijo in v Evropo. Pomagati je želel svojim staršem. Tudi drugi ljudje so bili prijeti, nekateri celo zaprti za tri leta, zato ker so šli preko ograje. Ahmedov poskuša pomagati, da bi čim prej lahko prišel iz zapora in da bi se lahko vrnil na Cipr. Ahmed je nedožna žrtev, begunce vlada označuje za teroriste in že na začetku je vlada dejala, da je povezan s skrajneži in da bo izvedel organizirani napad na državo. Vlada je hitro podprla policista in vidimo lahko, da so zelo zlorabili široko definicijo terorizma na mačarskem, zato da so Ahmada zaprli. Čakamo na odločitev prizivnega sodišča in pričakujemo, da bodo vse obtožnice zavrnjene. Predlagam, da tudi vi sledite temu dosjeju. Mislim, da bi morali v skladu z 47. členom listine o človekovih pravicah tudi vi preučiti ta primer. Vlada ne cilja samo na migrante in begunce, ampak tudi na mačare. Lani so bili obsojeni zaradi pretiranega poseganja v zasebnost, vendar ta zakon, ki ga je vlada sprejela, še vedno velja. Vlada pa pravi, da bi izvršna veja morala imeti še več pristojnosti. Zato so omejili pravico do združevanja in pravico govora, s tem, ko so uvedli novo izredno stanje. Vlada ima zdaj prvih 15 minut po razglasitvi izrednega stanja praktično proste roke. Lahko pokličejo vojsko, omejijo gibanje, lahko omejijo naprimer združevanje ljudi in uvedejo tudi posebne ukrepe, karkoli to že je. Ko se bo to zgodilo, se bomo znašli v scenariju, ko bo vlada uporabila izredne ukrepe. Na mačarskem so določene skupine ljudi vedno izpostavljene kot nevarne, zato so zdaj tudi toliko bolj ogrožene, naprimer borci za človekove pravice ali imigranti in begunci. Gospe in gospodje, trio, tretje sporočilo je naslednje. Lepo prosim, da še naprej skrbite za to, da bo komisija opravljala svojo nalogo, še naprej obiskujte Mačarsko. Če samo gasimo požare, to pomeni, da ukrepamo prepozno in s tem ne zavarujemo temeljev Evropske unije. Sprožitev sedmega člena bi morala biti nekaj, o čemer bi lahko razmislili. Komisija, če ne bo ukrepala, se bo odpovedala svoje odgovornosti. Parlament mora zato storiti vse, kar lahko. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je. Yeah. Stefania Kapronsa, izvršna direktorica Mađarska unija civilnih svoboščin. Hvala lepa, gospe in gospodje, gospod minister, hvala lepa za povabilo in priložnost, da spregovorim na tej predstavitvi. Posvetiti se želim svobodi izražanja in obveščanja na mačarskem. Listina človekovih pravic zagotavlja pravico do izražanja in do obveščenosti. Navedeno je, da sta svoboda in pluralizem medijev nekaj, kar je treba spoštovati. Najprej želim spregovoriti o svobodi medijev na mačarskem. Dve tendencije lahko vidimo. In sicer tendencije sta prestrukturiranje medijskega trga in manipulacija distribucije prihodkov. Cilj tega so medijska podjetja. S tem se vtikajo v ponudbo vsebine, ne pa vsebino samo. To pomeni, da eh, vlada ukrepa bolj zvito. Organizacija za varnostne sodelovanje v Evropi je leta 2014 ugotovila, da je samo malo medijskih hiš mogoče obravnavati kot neodvisne. Veliko je medijskih hiš, ki so v lasti ljudi blizu vlade, Leta 2016 smo sledili znanemu premjeru, 2015 pa je komercialni kanal TV2 kupil gospod, ki ima vidno mesto v vladi. Tudi novičarski portal, ki je znan na mačarskem, je bil kupljen strani nekoga, ki je blizu vlade. 60 let je časnik izhajal na mačarskem, Čez noč pa so ga zaprli, arhiv pa je postal nedostopen. Sodišče je to razveljavilo, ampak do takrat je časnik že izginil. MediaWorks je bil takrat lastnik, ampak 100 odstotkov delnic so prodali Optimus Pressu, to pa je seveda blizu vladi. Tudi drugi medijski organi so bili prodani vladnim ljudem. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je dejala, da mora biti subvencija podeljena na pošten način. Mi pa lahko vidimo, da je porazdelitev oglaševalskega denarja porazdeljena neenakomerno. Zaradi tega je veliko omejitev na poročanje. Veliko novinarjev, naprimer, ni moglo obiskati begunskih taborišč v času migranske krize leta 2015. Veliko novinarjev in tudi medijskih hiš ni moglo v parlament, naprimer. Zato, ker naj bi poskušali snemati v prepovedanih območjih. Nekaj teh prepovedi je že bilo odpravljenih. Še nekaj želimo omeniti in sicer aktivni državljani na mačarskem. Ti se soočajo z ovirami pri tem, ko poskušajo dostopati do javno dostopnih podatkov ali sodelovati z javnimi oblastmi, tako da jih, eh, naprimer, opozarjajo na napake. Ljudje izgubijo svoje delovno mesto, prani pa ti pa se morajo zaradi klevetanja. Cilj je, da bi utišali ljudi. Ljudje naj ne bi imeli svojega mnenja in naj ne bi obuzarjali na korupcijo, zato ker bi potem zaradi tega morali sami plačati kazen. Defamacija ali klevetanje je še vedno kaznivo dejanje in proti preiskovalnim novinarjem, borcem za človekove pravice in nevladnim organizacijam se prav pogosto očita prav to. Težko je prav tako dostopati do javno dostopnih podatkov, zakon omogoča, da lastniki podatkov zavrnejo dostop do teh podatkov. Ne samo kopiranje objava, ampak tudi obdelava podatkov je nekaj, za kar je mogoče zaračunati. Leta 2016 so še privili VIAG, zato ker javni organi in javna podjetja ne objavljajo več teh podatkov in to v skladu z zakonodajo. Prav tako je treba spregovoriti o zakonodaji o neodvisnih nevladnih organizacijah. Posebni odposlanec Združenih narodov je bil v državi leta 2016, čez tri dni bomo dobili njegova priporočila. Podal je nekaj pomislekov v zvezi z stanjem za, na področju zagovornikov človekovih pravic na mačarskem. Ugotovil je, da so razmere zaskrbljujoče in da je pravil preveč. Stigmatizacija se je začela leta 2013, na koncu 2016 je bilo to dvignjeno na novo raven, zato ker je podpredsednik Fidesa opozoril in napovedal, da je zahteval, da bo nacionalni odbor za obrambo preučil organizacije, ki sodelujejo z mrežo Soros. 22 takšnih organizacij je odkril in trdil je, da te organizacije kršijo mačarsko zakonodajo. Prav tako niso objavili nobenega drugega poročila, ugotovljeno pa je bilo, da je mačarska zakonodaja krši Evropsko konvencijo o pravicah ljudi. Pomembna sodba je ugotovila, da so pravice kršene, če prisluškovanja ne spremlja mehanizem, ki je neodvisen od vlade in obveščevalnih služb. Stigmatizacija neodvisnih civilnih združenj se nadaljuje, kajti 2017 smo dobili predlog zakonodaje v zvezi s civilnimi organizacijami, dokument je bil potem poslan nacionalnemu programu za preprečevanje korupcije in tam je navedeno, zato da se zagotovi ustrezno delovanje nevladnih organizacij, je treba razširiti in preučiti seznam organizacij, ki morajo predložiti seznam svojega premoženja. O tem naj bi začeli govoriti k malu do takrat noben zakonodajni predlog ni bil javno dostopen. Namesto tega smo vsak teden slišali nove govorice o tem, kako bi lahko povečali preglednost nevladnih organizacij. Nekateri gredo v smer stigmatizacije, drugi gredo v smer razkrivanja podatkov, ki so že na voljo v naših letnih poročilih. Visoki vladni uradniki podajajo te izjave, tudi premije. On je o tem govoril v svojem vsakoletnem govoru. Zunanje financiranje, politične dejavnosti in nepreglednost glede donatorjev. To je tisto, kar nam očitajo. To je povedal ne glede na to, da naša poročila vsebojo prav vse te podatke. In te organizacije naj bi vplivale na migransko krizo. To naj bi vodilo do več preglednosti, ampak to je samo pesek v oči. Želijo stigmatizirati organizacije ali jih celo odpraviti. Podpredsednik vladne stranke je januarja povedal, da bodo te organizacije s povezavami do Sorosa izbrisali. Retorika in taktika sta enake kot v Izraelu in v Rusiji. Prav tako nas skrbi stigmatizacija borcev za človekove pravice in tudi negativna stigmatizacija do vseh, ki si prizadevajo za izboljšave na področju človekovih pravic. To je problematično z vidika spoštovanja evropskih vrednot. Svoboda izražanja je samo ena, druga pa zadeva tuje financiranje. Definicija tujega financiranja seveda zadeva tudi prost pretok kapitala preko meja, to je ena temeljnih svoboščin v Evropski uniji. Mediji so prejšnji teden poročali, da se je Fides sestav in da so tam bile tudi nevladne organizacije in tudi naša unija ali naše združenje. Mi naj bi bili cilj te zakonodaje. Še vedno ne vemo, koliko bo prak za zunanje financiranje, ampak zdi se, da bodo uvedli nove zahteve glede nevladnih organizacij, katerih financiranje presega določen prak. Hvala lepa. Zadnja govornica pa je gospa Marta Pardavi, podpredsednica mađarskega filistinskega odbora. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod predsedujoči, gospod minister, poslanke in poslanke, veliko čast mi je, da sem lahko danes tukaj. Sem predsednica, izvršna direktor sem mađarskega helsinškega odbora na področju temeljnih pravic, vladavine prava, s čimer se ukvarjate tudi ti, vi v tem odboru. Moji kolegi so že predstavili najhujše zlorabe temeljnih pravic na mačarskem in te se tičejo predvsem zaščite beguncev. Na mačarskih meja upravljamo nadzor, treba pa je med tem zagotoviti tudi humano in človeško ravnanje s tistimi, ki prečkajo. Država mora zagotoviti mono za prošnjo za azil in za vse, ki prihajajo v naše države. V zadnjih letih smo videli velik boj za takšno ravnanje z begunci in z migranti. Nažalost pa do tega ni prišlo na Mačarskem ne spoštujejo evropske zakonodaje in drugih pravic beguncev in migratov od letošnjega poletja. Mačarska je sprejela zakone in pravne ukrepe, s čemer so spodkopali zaščito beguncev na Mačarskem, s čim želijo odvrniti ljudi in omejiti število ljudi, ki pride na Mačarske, ki potrebujejo mednarodno zaščito. med okrepi so predvsem tisti, ki predidevajo zavrnitev vseh prošen za azil migrantov, ki prihajajo iz Srbije. Zaradi ugotovitve, da so te prošnje nespremljive, ker prihajajo iz trete države ne opravijo pa nobene preiskave, zakaj iračani, sirci in tudi drugi morajo zapustiti svoje države. Beguncem se ne odobri možnosti za vstop, za to, da dobijo zaščito. Meje so zaprni in zaščitili z bodečo žico. Tiste, ki so prečkali te zaščitene meje, so potem kazensko tudi obravnavali. Mačarska je zmanjšala svoje zmogljivosti glede obravnave prošen za azil, mejne prihode so zaprli in Mačarska je dala na voljo samo začasne možnosti prebivališča, kot so naprimer boksi in pa šotori. To pa ni dovolj. Na teh območjih bi morali na zakonit način begunci imeti možnost, da bi lahko uložili prošno za azil. Samo 25 jih na teden lahko prosi za azil, kar pomeni, da dostopa do države tako rekoč ni. Leta 2016 je Mačarska sprejela ukrepe, s katerimi bi odvrnili prihod beguncev in migrantov na Mačarsko, s tem, da beguncem ne da več možnosti za zaščito. Policija je begunce spremljala in migrante spremljala na zunanjo mejo Mačarske, če so jih našli do 8 km od meje. S tem so jih vrnili v Srbijo in zavrnili migrantom možnosti, da iščejo mednarodno zaščito. V Srbiji se potem ti begunci znajde v zelo težkih in nehumanih razmirah. In sedaj približno 7000 migrantov išče zaščito. Srbija takšnega bremena ne zmore. Več tisoč migrantov je bilo vrnenih v Srbijo. Teh migrantov se ne obravnava posamežno, ni zakonitih postopkov, pravnih postopkov in nobenih pravnih posledic zaradi vračanja migrantov. Migranti niso registrirani, ravno tako se ne preverja njihovih podatkov v podatkovnih bazah. Evropska zakonodaja predvideva ravnanje z migranti, Mačarska teh zakonov ne spoštuje obstaja nekaj ukrepov in postopkov strani komisije proti Mačarski. Od leta 2016 nevladne organizacije prejemajo zelo veliko poročanj o primerih zlorabe in nepravilnega ravnanja proti migrantom in prosilcem za azil. UNHCR visoki komisarjat za človekove pravice ste ravno tako izrazila zelo veliko zaskrbljenost zaradi takšnega ravnanja. Frontex ravno tako nadzoruje to situacijo. Mačarske oblasti pa do sedaj niso pokazale nobene pripravnosti za opravljanje doslednih preiskav primerov zlorabe na mej. Vračanje in zavračanje migrantov v državah vzhodne Evrope so postale vsakodnevna stvar in to smo zapisali tudi v našem poročilu. Sedaj pa je mađarska vlada pripravila novelo zakona, ki naj bi bil sprejet v parlamentu spomladi letos. S tem naj bi policija lahko zadržala in prijela vsakega migranta in begunca na Mačarskem in vse bi lahko potem vrnili v Srbijo, ne glede na to, kje so ti prečkali mejo. Od septembra leta 2015 je bila zgašena kriza iz varnostnega vidika in pa izredne razmire. Na podlagi tega so sprejeli tudi to novelo zakona. Če bo zakon sprejet, bodo oblasti in organi pregona lahko zadržali vse migrante, vključno z ženskami in otroki, mladoletniki, ki so prečkali mejo. Te bodo vrnili v tranzitne območje brez kakršnih koli jamstav za spoštovanje mednarodnih pravil. Zakon bo omogočil tudi, da oblasti vrnejo vse prosilce za azil na Mačarskem brez kakršne koli dovolitve na srbsko mejo. Če bo zakon sprejet, bodo migranti lahko zaprosili za zaščito samo tako, da prosijo za azil v tranzitnih območjih. Če bo dobili dovoljenje za vstop. Samo 25 osebam se dovoli vstop, zato je težko predvideti, koliko ljudi bo lahko imelo koristi in dobilo odobren vstop na Mačarsko. Te, ta prihodna območja bo domena začasno. Začatna, začasna bivališča, kontejnerje in pa šotore in pa centre za pridržanje, kjer bodo migranti lahko bivali, preden se jim dovoli ali zavrne vstop. S tem se krši evropski zakonodajni okvir glede prošnje za azil in pa pravic, mednarodnih pravic, ko gre za status beguncev. Takšno zadržanje in pridržanje bo veljalo za vsakega, ki je starejši od 14 let. Pridržanje mladoletnih pa je v nasprotju z mednarodnim pravom, v nasprotju z evropskim pravom in v nasprotju z interesi in koristi mladoletnih. Države članice v okviru Dablinske uredbe ne bodo mogle vrniti na Mačarsko nobenega prosilca za azil. In to je v nasprotju z načelom solidarnosti med državami članici. Zato pozivamo komisarja Avramopulosa, da pregleda ta predlog zakona in da zagotovi, mm, da bo Mačarska začela spoštovati azijske in humanitarne norme. Hvala lepa. Glede na to, da je današnja tema zelo občutljiva in pomembna, želim zagotoviti, da vsak dobi možnost za govor. Prednost bomo dali članom odbora Libe. Vendar pa imate na voljo samo minuto in pol dati moramo vsaj 30 minut na voljo našim gostom, da odgovori na vprašanja. Vse bližnje skupine mora biti zastopane. Torej, če koordinatora bližnjih skupin tukaj ni, bom zaprosil člane bližnjih skupin, da govorijo v imenu teh bližnjih skupin. Približno 15-16 govornikov je na seznamu. vsakdo, ki bo šele sedaj vstopil, ne bo dobil besede, kdor pa je zaprosil za besedo, pa bo na seznamu. Gospa Veržija, želite čas za govor? V redu, na seznamu ste. Začenjamo skupino LS, gospa Mecola in gospod Nađi. Želite prositi za besedo? Ne vi, gospod Nači, oseba za vami. Želite besedo? V redu. Vi ste koordinator, seveda boste dobili besedo. Izvolite, vi ste prvi, oziroma gospa Mecola. Najlepša hvala. Imam vprašanje za gospoda ministra. Zanima me, kakšne ukrepe je sprejela mačarska vlada glede preobremenjenih zaporov. Zanima me tudi, kakšne ukrepe je sprejela mađarska vlada, da zagotovi, da ko bo komisija preverila tabelo rezultatov, kakšna, kakšen bo izid in če lahko več poveste o delitvi oblasti kajti veliko o tem beremo v medijih. Najprej hvala, da ste bili tako kratki, gospa Sipel za SD. Opravila sem eh, dodatno preiskavo in se pozanimala, ko so govorili eh, tukaj naši gostje o vladavini prava. Center za temeljne pravice je bil ustanovljen leta 2013. Na spletni strani pa najdem samo dve imeni, vaše in tudi drugo ime. Člani so bili. Članki so bili podpisani samo z eh, naslovom Center za temeljne pravice. Zanima me, koliko osebja dela v tem centru in koliko ljudi piše te članke.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 govoril o tem, da so bile vlade izvoljene. Seveda, nihče ne trdi drugače. Zakaj je treba to še enkrat omeniti? Če ste izvoljeni, ne glede na to, kakšna je večina, morate spoštovati različne politične izjave, politične skupine in pa različna stališča nevladnih organizacij, državljanov in v demokraciji morate zagotoviti, da se spoštujejo vsa stališča in argumenti svoboda. Med medijev, izražanje svoboda tiska je izredno pomembno. Še bolj pomembno pa je to v demokraciji in da imajo mediji možnost in tudi dožnost, da so kritični. In še postopek za azil. Omenili ste, da veliko beguncev želi v Evropo, namesto da ostane v drugih varnih državah. Se zavedate, da večina beguncev na svetu ne gre v Evropsko unijo, želite zaščititi meje, kar je v redu, istočasno pa ne pustite, da ti ljudje potrkajo na naša vrata in da, ko potrebuje pomoč, jim naša vrata odpremo in jih sprejmemo in jim damo zaščite. Ženevska konvencija je podpisana. Vi pa pravite, v redu, lahko greste kamor hočete, vendar pa ni treba, da prijete v Evropo. To je v nasprotju ženevsko konvencijo. Dve minuti je že preteklo. Zanima me, kdaj bo ta nov zakon o zadržanju prosilcev za zil stopil v veljavo. Najlepša hvala. Gospod Čevek, eh, EKR. Najlepša hvala. Mne zaskočilo vypovedi eh, pana Gard... Najlepša hvala, me slišite. Ehm, presenečen sem bil na tem, kar je dejal gospod Gados. Omenili ste administrativne postopke, mnenja, vidike in izjave. če slišite mnenja ljudi na ulici, čeprav so v nasprotju z našimi, jih moramo ravno tako spoštovati. Slišali ste mnenje predstavnika Amnesty International. Bi se vi strinjali s tem, da je bil komunizem na mačarskem sistem, ki je bil represiven, ki je tlačil skupnosti in dele družbe, ki so bili označeni kot sovražniki ljudstva. Se strinjate tudi s tem, da nekatere skupine, ki so sodelovali v komunističnem režimu in ko je bila upeljena demokracija, so te skupine še vedno izkoriščale svoj vpliv, svojo moč, da so blokirale določene spremembe in emancipacijo tistič, tistih družbenih skupin, ki so bile diskriminirane v času komunističnega režima. Se strinjate tudi s tem, da vsaka oblast, vsaka vlada, ki želi zaščititi skupno dobro, mora zaščititi tudi tiste skupine, ki so uradno diskriminirane. In še eno vprašanje, ne vem, če sem vas prav razumel, ampak splav. Torej, umor zarodka imate tudi to za človekovo pravico. Govorim o času, ne o vsebini. Če boste podali izjavo, ki bo trajala dve minuti in pol, ne bomo imeli priložnosti za to, da slišimo odgovore naših gostov. prosim, da se držite minute in pol. Po minuti in pol bom potrkal skladilcem. Se opravičujem vsem koordinatorjem, ki bodo sedaj dobili manj časa na voljo. Za goje, gospa. Neli? Um, so I sorry, I uh, believe that Alde is a bit... Mislim, da je Alde pred skupino Gue. Rada bi omenila, da imamo novo koordinatorko. Prosim, da date besedo, ko bo Alde prišel na vrsto. Med, med, med. Opravi, čujem se za napako, Barbara. Natali, čestitam za to, da ste bili imenovani na mesto koordinatorke v skupinu Alde. Izvolite, beseda vam. Hvala lepa. Res, kakšen vstop se ta v tej odgovorni vlogi. Nimam veliko časa, sicer imam veliko vprašanj, ampak kolegi so že izpostavili nekatere pomembne stvari. Naj povem tole. Sprejeli smo novo direktivo v Strasburu prejšnji teden o boju proti terorizmu. Torej, te pa tudi uskladitev pravne ga okvira Evropske unije s tem v zvezi. Torej, to velja za vse države članice v boju proti terorizmu. Slišali smo, kaj je povedal predstavnik Amnesty International. Ahmed Aš je bil tudi omenjen kot človek, ki ga mačarske organi sumijo terorizma, pa čeprav je v bistvu samo obrekoval po mnenju katerih. Zato me zanima, kaj mislijo mačarski organi o teh določbah, ki so bile sprejete na plenarnem zasedanju v Strasburu. Kaj mislite o zahtevah iz te direktive? Kaj mislite o predelitvah, o sorazmernosti? In kaj mislite o zaščiti temeljnih pravic? Ne moramo imeti um, torej, um, in ukrepov in denarja. Mislim, da moramo nekaj um, žrtovati, ampak to, kar storimo, gotovo pliva na vse, na vse nas evropejce. Hvala. Najlepša hvala. Še enkrat čestitam in še enkrat se upravičujem za napako. Sedaj pa v imenu skupine Goje, gospa Pnili. Gospod predsednik. Prosim, da date besedo gospe Veržja, ki je pročevalka v senci. Izvolite. Hvala lepa, se opravičujemo. In sama se opravičujem, ker sem zamudila kot prva. Torej, kako se migrante obravnava na Mačarskem, to kot prvo. In potem še postopek obzoronski. Potem še nekaj glede globalne slike. V tem postopku so bili v glavnem vključeni sirici in nekateri so bili tudi v bistvu um, invalidi. In kot vemo, je situacija v Siriji zelo, zelo huda. Hamed Aš in pa Ha, naprimer, sta bila um, zelo strogo obsojena. In um, glavna njuna krivda je bila to, da ste imeli v rokah megafon, uh, kot smo slišali. Sedaj so v bistvu ob, uh, obsodili terorizma zaradi tega predvsem in to je res zelo, zelo čudno. Zato me zanima, kako mačarska vlada to lahko razloši. Ahmed Aš, na primer, je bil žrtev diskriminacije v času postopka, so ga obsodili zaradi terorizma prvo, ker je bil musliman in vemo, da za nekatere je to nekaj nespremljivega, um, kljub uh, svobodi verospovedi mislim, da je ta svoboda verspovedi včasih um, po dvojnih standardih. Pa še nekaj bi rada slišala od mačarske vlade. Zakaj ste v tem postopku zavrnili uh, vlogo HCR-ja? In še nekaj, ali se vse državljane tretjih držav obravnavajo na enak način? Ali naprimer tisti, ki prihajajo um, z juga ali pa z vzhoda, ali so vsi deležni enake obravnave. Meni se zdi, da niti ne, če si pogledamo številke prišleko uh, eh, na mačarsko zemlje. Hvala. Najlepša hvala, v imenu zeleni, gospa Sarantini. Sorry, chair. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imamo vprašanje za pravosodnega ministra Mačarske. Gospod minister, razumela sem, da imate svežem šestih predlogov sprememb v zvezi z migranti in begunci, o katerih boste razpravljali približno 6. marca ali enkrat takrat. Torej, če sem prav razumela, imate obmejni postopek za prošnjo za azil. Torej, je prav, če s tem razumemo, da ne bo več pravega postopka za prošnjo za azil na Mačarskem in da bodo vsi ti postopki potekali na meji. Kako si predstavljate prihodnost teh predlogov sprememb, ker so očitno v nasprotju z evropsko zakonodajo? Če lahko predvidevate konflikt z evropskim komisarjem, zakaj ste se torej odločili za ta boj? In še zadnje vprašanje. Prostor civilne družbe v demokraciji je ključnega pomena. Omenili ste vlogo nevladnih organizacij v postopku registracije. Zanima me, če imate kakršne koli načrte v zvezi z širjenjem ali krčenjem prostora za civilno družbo. Najlepša hvala. Gospa Gal. Hvala lepa. Imam nekaj vprašanj. No, kot vemo, se razprava prenaša tudi po spletu. Ampak gledajte, tukaj veliko stvari uh, ni bilo ustrezno razloženih ali pa jasno predstavljenih, naprimer sploh od nevladnih organizacij smo šli še kar nekaj nejasnosti. Sem zelo presenečena, ko slišim, kaj je povedal predstavnik Amnesty International. Prej je želel izkoristiti ta pritisk um, zaradi sodnih postopkov. To je nekoliko čudno slišati od mednarodne organizacije. Ahmed Aš je bil retiran in takrat je imel več potnih listin z vizumi za šengensko območje. Potem je imel tudi podjetje na Cipru in je lasnik petih vozil in pa več ladij na Cipru. Vsi so se potem spraševali, pa kaj ta človek išče na srbsko-mačarski meji um, s tem megafonom uh, v roki, naprimer. Poleg tega je bilo tam ranjenih veliko policistov, eh, pet je bilo hudo poškodovanih. In vemo, da je to zelo problematično. Eh, to, kar pravi Amnesty International, je zelo čudno. Od 28 držav članic Evropske unije vidimo, da se pogosto sretočamo z Mačarsko, um, ehm, tudi um, glede časopisa, na primer. Hvala. Tudi sam imam vprašanje mačarščini pravzaprav tri vprašanja, gospod. Eh, torej, če na Mačarskem ni težave z begunci, z migranti, kot to pravi vlada, gospod minister, zakaj potem sploh potrebujemo te zabornike, zakaj je treba zapirati imigrante v zabornike? Zakaj? Potem drugo vprašanje. Kako komentirate naslednjo novico? tukaj so naše spremembe in te bodo vplivali tudi na mlajše od 14 let. In v bistvu bodo ti otroci izpostavljeni enakim postopkom kot odrasli. In potem naprej, zakaj? je mačarska vlada v zadregi, če nevladno organizacijo izrazijo svoje mnenje in želijo vplivati na družbo, kajti to vendarle je temelj demokracijo. Vsak to lahko pove svoje mnenje in potem se voljivci na konci odločijo, uh, koga bodo izbrali. Gotovo izvoljeni poslanci in pa vsi drugi tudi lahko povedo svoje mnenje uh, glede razmer na mačarskem, kaj ne? Hvala. Najlepša hvala, gospa Kodricka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 Sama menim, da obstaja v mačarski družbi veliko različnih barv, ki predstavljajo pozicijo komunizma in so v opoziciji tudi danes. Zanima me, katere države so diskriminirane. Najlepša hvala, lahko podate še kaj podrobnosti. Gospa Gomeš. Kolegi so že govorili o razmerah človekov pravic na mačarskem. Vidimo, da se omejuje možnost dela nevladnih organizacij in pa tudi vpliv na medije, kot tudi na situacijo za migrante. Vendar pa obstaja tudi vprašanje boja proti korupciji. civilna družba ne more zvati svojih pravic razkrivanja. Medije se ostrahuje. V moji državi sem prebrala poročilo o vlaku, ki ne vodi nikamor v rodnem mestu predsednika vlade Orbana, ki je bil financiran z evropskimi sredstvi. Zanima me, kaj počne komisija glede preiskave, kam gredo evropska sredstva in zakaj so namenjena na mačarskem. Posvetovanja so potekala samo na področju davkov. Davkov pa ne moremo harmonizirati, če to ostane na ravni držav članic. videla sem možnost davčne oaze na Mačarskem, da Mačarska postane kraj, kjer lahko pride do pranja denarja, zaradi tega, ker nima nobenega organa, ki bi se uradno boril proti takšnim praksam. Vi torej mečete iz države um, revne in uh, ranljive ljudi, vsak oligar pa lahko tam počne, kar hoče v tej državi. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Vistrsen. Gospod Vistrsen. Če lahko odkrito povem, se mi zdi, da ta razprava spada v mačarski parlament. Podobne situacije vidimo v drugih evropskih državah. Izredno stanje velja v Franciji že kar nekaj časa, kjer so vedli nadzor nad mejami. Videli smo veliko držav in primerov, ko so sredstva za medije bila, mm, bila usmerjena drugam šotore in zabojnike vidimo tudi drugot, kot naprimer na Danskem. Namesto, da o tem razpravljamo na Mačarskem in o tem razpravljamo tukaj, imam vseeno vprašanje za gospoda ministra. Vi menite, da je Srbija varna tretja država? Mislite, da to ni podobno temu, kar želi Evropska komisija uvesti na evropski ravni? Mogoče lahko kaj več poveste o situaciji človekov pravic v Turčiji. Kajti po mnenju Evropske unije je situacija v Turčiji boljša kot v Srbiji. Sam sem bil član eh, misije v Turčiji, mislim, da so bili tam razmere dosti slabše kot v srci, Srbiji. Mogoče vi kaj več o tem pove, lahko poveste. Gospa Vikström, najlepša hvala. slišali smo zelo naravno in tudi med vrsticami od kolegov, da Evropska unija ne more posredovati in posegati v to področje, ker je to v rokah držav članic. To obžalujem. Smo družina držav članic in posameznikov, zato si moramo pomagati tudi v težkih časih mislim, da je drugi člen bistvo vseh nas in to so vrednote človekovih pravic, solidarnosti, temeljnih pravic, svobode in tako dalje. Tukaj spada tudi svoboda izražanja, svoboda medijev in tako dalje. Še posebej pa smo zaskrbljeni zaradi razmer migrantov, ki prihajajo v Evropsko unijo. Kot eh, veste, sedaj poteka delo revizije Evropskega zilnega sistema. Sama sem poročevalka za dublinski sistem za... in s tem bomo spremenili to področje. Od inštrumenta, katera država članica mora pregledati prošnje, do solidarnostnega mehanizma. In v tem mehanizmu morajo sodelovati vse države članice zato me zanima, kako je, da slišimo takšna sporočila sveta. To nas skrbi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. 85 odstotkov od 65 in pol milijona beguncev na svetu je zunaj Evropske unije in ne moremo si enostavno dopustiti, tega, da ne porazdelimo bremena pravično po vseh državah švencah. Hvala lepa. Hvala za organizacijo te predstavitve. Mislim, da je to zelo pomembna razprava. Sploh hvala lepa nevladnim organizacijam v zadnjih um, šestih letih in več je v bistvu vedno več um, avtokratskega režima na mačarskem, brez pravih pripomb z naše strani. In gledajte, mislim, da če se um, zagovarja pravica delavcev, da to še ne pomeni kršitve uh, direktive za napotene delavce. Predvsem pa me skrbi azilni postopek. Tukaj vidimo um, ukrepe, pa tudi zelo ksenofobno retoriko, spodbujene k sovraštvu in tudi sovraštvo proti Evropi. To je res grozovito. Gospod Orban v bistvu um, zavrača begunce na svoji meji in leta 2013 je začel s to prakso, sedaj je ponovno um, okrepil. Ima vprašanje za nevladne organizacije. Kaj pričakujete od nas, kaj pričakujete od Evropske unije, me zanima. Vidite, da se temne pravice uh, poslabšujo na mačarskem, tudi na polskem in komisija je sicer sprožila postopek glede polskem, um, glede Eh, Mačarske, pa ne zato, ker um, je pač gospod Orban član EPP. Torej, kako je sedaj z stanjem temeljnih pravic? Eh, tukaj mislim, da je to univerzalno vprašanje, ne strankarsko vprašanje. EU mora biti zelo odločna, država mora spoštovati temeljne pravice. Um, pred in po pristopu. Mi smo tukaj um, unija pravic um, in uh, svoboščin, ne moremo delovati a la carte. In zato mislim, da Eh, potrebujemo in mehanizme in tudi ustrezno izvajanje zakonodaje in temeljnih pravic. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Bakšar. So nam se pa nasote ali nekor? In minister Urha starat nekaj, ki je deštinti. Hvala. Hvala za besedo. Gospod minister, glede splava, Eh, glede prekritve nosečnosti, glede ženskih pravic me nekaj zanima. Eh, imamo konvencijo iz Istanbula o zaščiti žensk in pa o boju proti nasilju nad ženskami. Kakšna je situacija pri tej konvenciji na Mačarskem? Hvala. Najlepša hvala, gospa Penili. Grazie, predsednik. Eh, al rappresentanti del governo Ungherije. Najlepša hvala. Imamo vprašanje za gospoda ministra. Nima smisla, da se spominjamo žrtev komunizma, če jih obravnavamo samo kot popravek politike. Gre za dejstvo, ki se tiče cele mednarodne skupnosti. imamo ustavni patriotizem v Evropi, imamo tudi konvencijo za človekove pravice v Evropi, ki jo treba spoštovati, imamo evropsko zakonodajo, imamo pa tudi pismo nevladne organizacije Human Rights Watch, ki so jo poslali komisarju Avramopolosu o mačarskih zakonih. In mačarski zakon predvideva, da bodo vsakega migranta pridržali zaradi izrednega stanja. Kriteriji za to stanje pa so zelo nejasni. Kriza migrantov pa ni nejasna. Še eno vprašanje. Vprašanje glede metode in postopkov. In zanima me, kako boste opravičili vsa, vse te zavrnene prošnje, kako je to v skladu z mednarodnim pravom. Najlepša hvala. Sedaj pa še gospod Šogar. vprašanje glede Ahmedova primera so že zastavili. Glede malega vlaka, šlo je za metro, ne vlak. Tam je prišlo do korupcijskih dejanj. Okay, Najlepša hvala. Hvala lepa kolegi, da ste se držali omejenega časa. Glede te občutljive zadeve. Veliko vprašanj je bilo zastavljenih ministru, zato mu bomo dali besedo na, na ta vprašanja odgovori. Veliko smo slišali tudi komentarjev, ki niso bila vprašanja. teh 33 minut bom izkoristil razumno in prosil bom kolege, predstavnike civilne družbe, da na hitro odgovorijo na vprašanja, potem pa bomo dali besedo gospodu ministru. Vi boste potem podrobno odgovorili na vprašanja, ki ste jih zastavili. Ne morem dati beseda, besede vsakemu, ker imamo premalo časa. Lahko imenujte predstavnika, ki bi odgovoril. Oziroma lahko govorite v, vsi, če se držite dveh, treh minut časa. Kdo želi začeti? Svobodavi. Najlepša hvala. Hvala lepa za vse komentarje, za vse vprašanja, za vaše zanimanje za področje temeljnih pravic na mačarskem. Rada bi odgovorila na nekaj vprašanj, ki ste jih zastavili. Osredotočila se bom na pridržanje prosilcev za azil. To se mi zdi še posebej zaskrbljujoče, ne samo zaradi tega, ker je to v nasprotju z mednarodnim pravom in evropsko zakonodajo in mora do tega priti kot zadnja možnost, je v nasprotju z sorazmernostjo te situacije. Vidimo, da je prišlo do večjega števila prosilcev za azil in Mačarska je doživela zelo veliko število prošen za azil v zadnjih letih. V teh začasnih območjih bo prišlo do pridržanja in mačarska oblast je v medijih jasno izrazila, da teh pridržanj ne obravnava kot odzem svobode in zato pravila ne bodo veljala glede varnosti ne sedaj, ne v prihodnosti. In organ za opazovanje razmer človekovih pravic Evropske unije je preučilo to situacijo v zadnjem poročilu. In jasno je postalo, za vsakogar, tudi z vidika mednarodnega prava v zvezi s človekovimi pravici, da je treba vsak primer obravnavati posebej, da mora priti do pravnih varovalk in da moramo vsakemu prosilcu dati možnost dostopa do odvetnikov, dostop do, za, med, za nevladne organizacije. Prosilci bodo sami morali plačati stroške svojega lastnega pridržanja, če prošnja ne bo odobrena. To se mi zdi zelo zaskrbljujoče. Najlepša hvala, da pozorno spremljate dogajanje na Mačarskem, tudi v Evropski komisiji. Najlepša hvala. Sedaj pa, gospa Kaproca, najlepša hvala za vprašanja, za. Ja vaša skrb glede komentarjev v zvezi z mediji. Zakonodaje glede omejevanja medija ni. Govorila sem o trendu, o tendencah omejevanja medijev in z mediji se tudi manipulira javnost. Zato je treba opozarjati na to. 27 odstotkov novinarjev na mačarskem meni, da vlada nadzoruje medije glede civilno družbo in zakonodajo. Treba je upoštevati to, da se stigmatizira nevladne organizacije, ko opozarjajo na pomankanje svobode izražanja in s tem damo pod vprašaj samo demokracijo. Zato mislim, da si moramo natančno pregledati tudi predlog zakonodaje glede civilne družbe. Najprej hvala še gospod Gatos. Čisto na kratko. Zločin v, zločini v času komunističnega režima so se dogajali in to je treba preiskati. Veliko krat eh, smo skušali rešiti to vprašanje, vendar pa proces ni bil nikoli zaključen glede splava. Amnesty International ima zelo jasno stališče glede pravice žensk in to je, da se ženske lahko same odločajo glede svojih teles in glede tega, če želijo nadaljevati z nosečnostjo ali ne. Že od 90-ih let je bil splav zakonsko urejen, sedaj pa je prišlo do ideološke izjave. Mačarske vlade. To je zaskrbljujoče. In sedaj še primer Ahmeda Eča. Nismo podali izjave o obsodbi Ahmeda, ampak o sodnem postopku. In na ta postopek so vplivali izjave vlade, ki je predvidevala njegovo krivdo in zato to lahko postavljamo pod vprašaj pravičnost tega postopka in še nadzor nad mejami. Res je prišlo do ranjenih policistov, na drugi strani pa imamo 300 ranjenih migrantov. Nobene prave preiskave v teh incidentov ni bilo upravljene. Migrante so potem naključno prijeli in jih obsodili. Ahmed je imel megafon in mislim, da lahko njegov zločin opredimo drugače kot teroristično dejanje. Najlepša hvala, gospod Santo. Govoril bom po mačarsko, zato vas prosim, da si nadenete slušalke. Eh, hvala lepa. Najprej temeljne pravice. Glede, tukaj pogosto objavljamo analize skupaj s Petrom Točjem, s mojim kolegom objavljati analize. Ampak, gospod Cipel, ne vem, zakaj vas to zanima. Ne vem, zakaj vas zanima, koliko osebe pri nas zaposlenih v centru. Ne vem. No, tukaj smo slišali veliko komentarjev. Predvsem so um, nekateri želeli izpostaviti nekatere zakone, naprimer Ženevska konvencija, po mojem mnenju, ne zagotavlja dostopa do socialnega varstva. Tu gre samo za začasno zaščito um, do nekaterih pravic. Naprimer, um, ampak tukaj gre za um, to, da ima Sirijec nekatere pravice v Libiji, ne pa na Mačarskem. Sedaj pa Ahmed Aš. Naj menim Donalda Trumpa. Um, on je tudi rekel, da narod ni narod brez meje. Ne moremo kar pozapiti na meje. Prav tako mislim, da tukaj ne moremo se sklicevati na sodbo iz prve instance. V 20 letih in pa na začetku tega tisočletja je mednarodna skupnost bila navajena na to, da so bili mediji na mačarskem v glavnem liberalni. No, danes je situacija drugačna. Situacija je bolj uravnotežena kot pa prej. Če se, naprimer, nek lastnik odločil, da konča nekatere aktivnosti, je to ravno zaradi trga, torej zaradi te nove uravnoteženosti. Na mačarskem je ogromno civilne družbe in nekateri se ukvarjajo s politiko, nekateri pa z drugimi stvarmi. Šočani, um, for the rest of the time, thank you. Gospod Ročani, um, vi dobite vas preostanek časa. Ja, tudi sam bi govoril mačarsko. gospe in gospodje. Najprej hvala lepa za vsa zastavljena vprašanja. Rad bi se zahvalil tudi predstavnikom civilne družbe. Na Mačarskem živimo v demokraciji, smo odprti za dialog in razpravo. To je normalno. No, ampak nekaj je pa res žalostno. In sicer tukaj govorimo o migraciji, ampak ne razlikujemo med begunci in migranti. Vsi govorijo o beguncih, no ampak mislim pa, da so razmere bolj kompleksne kot pa to. Tukaj gre za migracijo. Imamo več kategorij pri migraciji in vendarle moramo stvari razlikovati med seboj. Eno so begunci, drugo pa so imigranti, naprimer ekonomski imigranti. Ekonomski imigranti želijo priti v Evropo, naprimer vem, iz Maroka ali pa iz kakšne druge države in sicer zato, da bi živeli bolje kot pa doma. Torej, na eni strani imamo ekonomske migrante, na drugi strani pa imamo begunce. In res danes ni nišče izpostavil te razlike, pa to je zelo bistvena razlika. V vojni v bivši Jugoslaviji je bila Mačarska vse skozi zelo solidarnostna. Več deset tisoč ljudi je prišlo na Mačarsko iz bivše Jugoslavije, kaj ti smo jih sprejeli pri nas doma, ampak smo se zavedali tega, da bodo potem ljudje odšli domov čez nekaj časa. In mislim, da so številni pogosto pozabljali na to pomoč, ki jo je Mačarska zagotovila v tistem času. Prav tako so nekateri pozabili na dogodke iz leta 1956. Takrat je veliko Mačarov odšlo v tujino, so zbežali. In tudi tega se moramo zavedati, in tudi tisti ljudje so sodelovali z drugimi iz prejemnih centrov. Ampak danes pa je situacija čisto drugačna. Pogosto ljudje pridejo k nam in ne želijo sodelovati in vsi želijo iti v isto državo. In to je problem. Vse to se dogaja že od leta 2015 ljudje pridejo na Mačarsko, ampak ne želijo ostati na Mačarskem, želijo potem iti naprej na Švedsko ali pa v Nemčijo ali pa na splošno v Zahodno Evropo, kamorkoli že. Sicer imamo pri nas odlične strokovnjake in zelo sposobne pristojne organe za ta področja. Ampak gledajte, če si pogledamo statistike, potem vidimo, da 9000 ljudi ranljivih posameznikov je lansko leto vstopilo na Mačarsko in od tega jih 8 tisoč sploh ni počakalo do konca postopka. Oni so v bistvu odšli, ne vem, v Avstrijo, v Nemčijo ali pa kaj drugam. Kaj bodo pa potem rekli avstrijski in pa nemški ministri? Dejali bodo, da je treba zaščititi naše meje. Sam sem svojo mladost preživel v komunizmu in zelo cenim to, da lahko sedem za volan in uh, vozim do Brusla, ne da bi me kdo kontroliral ali pa retiral, naprimer. In res ne želim postaviti pod vprašaj te svobode gibanja. Ta svoboda gibanja danes je v nevarnosti na kocki. Samo pogledajmo si, naprimer, avstrijsko-mačarsko mejo. Kaj boste tam videli? Mi, Mačarska, moramo zaščititi svojo mejo, eh, zunanjo mejo, da bi na ta način zaščitili prost pretok. Potem še nekaj glede migracije. Poglejmo si, kako potekajo premestitve. 160 tisoč ljudi uh, smo imeli, ampak samo 10 tisoč je bilo na koncu premeščenih. Zelo majhen odstotek, torej lahko se kritizira tudi druge države članice. In res, um, ne želim plačati 200 tisoč evrov globe, če ne želim sprejeti določenega posameznika. Če ga želim sprejeti, pa um, moram plačati 10 tisoč evrov. To je v bistvu cel napad na Evropo in to moramo izpostaviti. Gledajte, mi smo vedno spoštovali evropsko zakonodajo, vedno smo tudi nadzorovali eh, naš pravni red in naša sodišča so tudi nekatere stvari spremenila in eh, smo spremenili nekatere zakone pri azilnem pravu. Sprejemamo ukrepe, zato da zaščitimo šengensko območje. Prav tako bomo tudi spoštovali vsa merila, ki so tukaj zastavljena in smo jih spoštovali in prav tako bomo vzpostavili ustrezne pogoje za zavetišča in za bolnike. Bomo tudi skrbeli za otroke. Ampak gledajte, vladavina prava bo delovala samo, če obenem tudi zagotovimo javni red in varnost. Samo tako bo šlo. Brez javnega reda in varnosti brez um, varnosti pač ne bo pravne države in vladavine prava. Bodimo iskreni. Terorizem je tudi prisoten, nikoli ne vemo, kje bodo udarili teroristi in kaj se bo zgodilo. Na francoskem veleposlaništvu v Budimpešti sem se pogovarjal 14. julija z nekaterimi ljudmi in smo ravno dejali, ja, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Uh, Eh, no, in se je zgodilo potem uh, v Nici um, takrat. Tudi Hrvaška in uh, Slovenija sta postavili uh, ograje in nišče potem ni izpostavil teh ograj oziroma um, zaprte meje. Vsi so izpostavili bolj naše probleme. Potem je tudi Španija, na primer, postavila ograje, da bi zaščitila svojo enklavo uh, v Afriki. In civilna družba in mednarodne organizacije so se predvsem manj pritoževali kot pa glede Mačarske. Glede to, kar sedaj govorimo, to je evropska kriza in moramo se odzvati na to krizo in kot rečeno, moramo razlikovati med ekonomskimi imigranti in pa begunci. Imamo nove predpise in eh, ti nove predpise bodo še strožji. Vsekakor pa smo tudi dejali, da bomo zaustrili nadzor in seveda bomo tudi poskrbeli za ustrezno varnost in obrambo. Prav tako bodo imeli ljudje tudi pravico do odvetnika. Pa še nekaj stvari. Eh, nevladne organizacije. Lansko leto sem predstavil zakon, ki je omogočil to, da namesto registracije za eno leto nevladne organizacije takoj um, lahko začnejo z aktivnostjo. Pa nišče mi ni čestitev, ker sem sprostil to zakonodajo. Nišče ni rekel, um, torej to je bilo dobro. Nišče se nam ni zahvalil, vsaj v bistvu ne želim zahvale, ne želim čestitka, ampak vendarle bodite objektivni pri teh stvarih, kajti mislim, da smo predvsej pospešili in predstavili registracijo. Pri nas eh, na Mačarskem imamo 60 tisoč nevladnih organizacij in res eh, cvetijo, ehm, veliko jih je in dobro delujejo. To so organizacije, ki delujejo mm, na svojih področjih, to je normalno za demokracijo. Prav tako nekateri pravijo, da so problemi z legitimnostjo, ampak gledajte, nevladne organizacije uh, imajo svojo legitimnost, mi kot vlada pa imamo legitimnost zaradi voljivcev. Tudi nevladne organizacije seveda lahko povedo svoje mnenje, ampak gledajte, Če um, nekdo ne spreme drugačnega mnenja ali potem lahko te, kar imenujemo za diktaturo, ne, mi jih bomo poslušali in potem nekatere stvari bomo sprejeli, drugih pa pač ne, to je normalno za vse države. Potem prihodnost za nevladne organizacije, gledajte, mislim, da um, ni treba skrbeti. Prej smo govorili o poročilu Beneške komisije. Uh, mi smo uvedli zakonodajo, ta je bila zelo jasna in sedaj bomo še izboljšali. Nevladne organizacije morajo tudi naprimer prijaviti sodišču, da so prejeli določeno vsoto iz tujine, če so jo prejeli. In to je čisto v skladu z poročilom Beneške komisije in v skladu z demokratičnimi standardi. Torej, mislim, da nima smisla skrbeti glede tega. Pa še nekaj. Um, prenatrpanost zaporov. Svetom Evrope smo se že pogovarjali o tem. in bilo je zamrznenih eh, okoli tisoč primerov. Potem naprej sodstvo. Tukaj mislim, da so sodni postopki učinkoviti in bodo še bolj. Potem ustavno sodišče. Možno je tudi razveljaviti odločbe sodišča. Ustavno sodišče deluje pri nas zelo dobro in v bistvu so celo razveljavili predlog eh, moje zakonodaje. In to je bilo povezano z nekaterim pravnim postopki, ki sem jih sam predlagal, pa so bili razveljavljeni. Potem ta zadeva Ahmed, o tem je bilo veliko rečenega. No, gledajte, sam nikoli ne bi si drznil kritizirati odločbe sodišča nikoli tukaj ne bi dal nikomor uh, eh, prostih rok, da bi rekel, ne vem, to je pa dobra ali pa slaba sodba sodišča. Sploh, ker to ni definitivna sodba. Torej, gledajte, glede tega sploh ne bi povedal svojega mnenja, kajti to je sodba sodišča. Tožilec je pristojen za tožene in sodišča so potem pristojna za sodbe. Minister za pravosodje pač ne more povedati svojega mnenja o odprti zadevi oziroma sodi sodišča. Potem še nekaj besed o tem, kar je povedal gospod Niedermiller. Torej, kako je s problemi um, z begunci, češ, da ni problemov. No, gledajte, ne vem, ali živimo v isti državi, imamo težave. Ogromno ljudi želi nezakonito priti čez mejo In ne moremo potem reči, da nimamo problema z emigranti um, tudi v Franciji, naprimer, ali pa pri nas. Že okoli dve leti imamo težave s tem. Srečal sem se tudi z premijem um, Grčije in dejave je 150 ljudi na dan uh, gre čez našo mejo, uh, neodvisno od sporozuma s Turčijo. In sploh ne bi omenjal tega, da je Turčija država, ki je označena za varno, Srbija pa ne. Pa v bistvu je Srbija kandidatka za članstvo Evropske unije. Torej, po kopehaških kriterijih eh, morajo imeti v Srbiji ustrezen sistem. Potem nevladne organizacije, potrebujemo jih, se jih ne bojimo, vse skozi se z njimi pogovarjamo, v Budimpešti, v Bruslju ali pa kje druge, to je normalno. In potem še eno vprašanje. Ti mladi, stari od 14 do 18 let, Glede, mislim, da bodo pristojni organi ustrezno rešili ta vprašanja. Potem še eno vprašanje. Že prej smo govorili o komunističnem režimu. Ja, gledajte, seveda moramo govoriti o zločinih iz časa komunizma, kot tudi o holokaustu. Prav tako moramo biti seznanjeni uh, torej zločini iz komunizma živimo v državi, kjer so obstajala takšna kazniva dejanja in zločini. Mislim, da je prav, da vemo, kakšna je zgodovina, potem bomo tudi vedeli, kakšne so diktature po svetu. Mislim, da moramo govoriti o zločinih iz komunizma. To je nujno. Še par minut, lepo prosim. Razmere žensk in pa ta sporozum iz Istanbula. Gledajte tukaj. želimo o tem govoriti iz septembra, sedaj um, smo v obdobju posvetovanja, vsaj do septembra. Naše ministrstvo je dejalo, da je predvsem treba se osredotočiti na zaščito žrtev in tukaj imamo celo osnutek evropske zakonodaje s tem v zvezi. Rad bi se zahvalil vsem za prispevke in komentarje. Smo v demokratični državi in sem pripravljen voditi takšne dialoge. Samo na takšen način lahko opravimo dobro razpravo. No, tisti, ki omenjajo člen 7, um, to moramo zavrniti. Gledajte, uh, za nas so temeljne pravice zelo pomembne. Uh, to mora biti podlaga za gradnjo Evrope. Uh, No, gledajte, ima pa tukaj več različnih držav, eh, bogate države, revne države, eh, države, ki so ustanovile EU in potem kasnejše pristopnice. Ne smemo tega tako razlikovati. Tukaj bi izpostavil še en problem. V osrednji Evropi imamo več eh, diskriminacije na različne načine in nekateri, na primer, želijo škodovati podjetjem, pa vendarle svobodno delovanje podjetij je temeljna pravica, torej možnost konkurence, konkurenčnosti je temeljna pravica in temu ne smemo škodovati na nikakršen način. Zato je, kot rečeno, dialog pri vsem tem nujen, prav zato sem prišel sem in hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, kolegi. Bomo zaključili. Gospod Vistesen je preoprašal, ali sploh potrebujemo takšno predstavitev. Vzme zaslišanje. Glejte, eh, zelo skrbno smo organizirali to razpravo. To je v okviru naših prednostnih pravic. Torej, naš odbor in parlament lahko uh, prouči situacijo pri temeljnih pravicah v državah Evropske unije. To je naša naloga. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste danes pregovorili. Hvala za vse komentarje in hvala vsem govorcem iz panela. Hvala, ker ste odgovorili na ta zelo pomembna vprašanja, sploh glede temeljnih pravic. Uh, Hvala lepa. No, nobena predstavitev ne bo idealna, ampak eh, res hvala lepa vsem, ki ste sodelovali in um, upam, da smo bili kar sedaj uravnoteženi in učinkoviti. Smo pri koncu te razprave. Hvala lepa vsem in kot rečeno, o petih glasujemo. Uh, torej, o petih prosim, da se tukaj glasujemo. Good afternoon, colleagues. We can begin the vote when everyone is ready. Bomo začeli z glasovanjem. Torej, prosim, sedite, bomo začeli. Any other agenda items except the votes, so the sooner... Torej, samo glasovanje nas še čaka, uh, ni drugih stvari, zato prosim, čim prej. Ste vsi pripravljeni? Koordinatorji ste pripravljeni, bomo elektronsko glasovali, to veste. Uh, samo še nekaj. Če nimate elektronske kartice, prosim, povejte sedaj. In bomo torej eh, vzročno prišteli. Imate vsi svoje kartice v redu, prav. Če ste vsi pripravljeni, lahko gremo na prvo glasovanje. Torej, gospod Škripe, prosim na mesto gospe Stevens je tukaj. Mislim, da, če se ne motim. V bistvu ni nikogar, ampak eh, ne, ali kdo od IKR sploh tukaj. No, vseeno lahko glasujemo, kaj ne? Lahko, v redu. Torej, nišče ne želi besede, v redu, prav, potem pa kaj, kar na glasovanje. Torej, O čem sploh glasujemo kot prvo? Registracija ljudi, ki eh, potujejo na potniških ladjah in tako dalje, tako dalje. Skratka, kar pojdimo na glasovanje, eh, predlog spremembe 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto, gospod Škripek se ravno sedel. Samo tako, da boste res eh, imeli z vasi časa da bo vse dostojno. Samo par momentov. Bom pa čakal, da se gospod Škripek vsede. O tem ne morete glasovati. V redu, sedaj pa predlog 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 15. Glasujmo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 17. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog spremembe 16. Glasujmo. Glasujmo. konec glasovanja. Sprejeto. 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog 21. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Predlog 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 23. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa um, uvodne izjave naprej. Predlog ena. Glasujmo. Konec glasovanja. Dva. Glasujmo. Konec glasovanja. Zavrno. Predlog tri. Glasujmo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog štiri, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog pet, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kljub manjšemu razkolu v SND, no ampak gremo na šest, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog sedem, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog osem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog devet, glasujemo. lahko razglasovana. Zavrnjeno predlog 10, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog 11, glasujemo. Konec glasovanja in ta je zavrnen. Kolegi, glede na člen 53.4, bo sedaj torej predstavil te predloge sprememb um, za odbor transport um, v imenu našega odbora Libe. Sedaj pa gremo naprej, naslednjo točko, izvajanje prvinskega sklepa o državah šalicah parlament ima tukaj posvetovalno vlogo in svet je torej želel, da povemo svoje mnenje v trih mesecih. 23. februar je bil torej ta rok in smo želeli podaljšani rok, um, smo se pa strinjali, da bomo delali samo v angliščini. 9. februarja je bilo pripravljeno poročilo in ni bilo dodatnih amadmajev. Sedaj pa lahko glasujemo o tem. Torej, potem na marčevskem plenarnem zasedanju bomo glasovali. Sedaj pa imamo samo eno glasovanje tukaj in sicer poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 42 za, 2 proti 2. Vzdržana. Naslednja točka zadeva spet tako imenovano odločitev plim. Parlament mora podati svoje mnenje v tretjih mesecih. 23. februar je bil rok. 9. februarja smo govorili o tem, predlogo sprememb ni bilo. Spet bomo glasovali. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. And now we come to point seven. Sedma točka. Glasovali bomo o vzpostavitvi sistema vstopa in izstopa za evidentiranje podatkov o vstopu in izstopu ter zavrnitvi vstopa državljanov tretjih držav pri prehajanju iz zunanjih meja držav članic Evropske unije in določitvi pogojev za dostop do SVI zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznjevih dejanj. Gospod Jezdemera, želite spregovoriti pred glasovanjem? Gospod Jezdemera, boste kaj povedali? No, muy brevemente. Čisto na kratko, gospod predsednik. Rad bi se samo zahvalil vsem političnim skupinam za opravljeno delo. Res so se izredno potrudili. točki. Thank you, Mr. Diaz de Mera. Hvala. Ste pripravljeni na glasovanje? Vse ok. Me zelo veseli, da ste pri ELS vsi v redu. Predlog spremembe 149, 15 in 151 ter 152 v svežnju. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe. 1, 5, 4. Glasujemo. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis v zvezi s prvim členom glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o drugem členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 333. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis po tretjem členu. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 5, 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 3, 5, 4. Glasujemo. Close konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o primarnih in sekundarnih namenih ter petem členu glasujemo. Close. Konec glasovanja. Sprejeto. Compromise on Article 6. The vote is open. Kompromis o šestem členu glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Gospa Spinelli se bo vzdržala. Ali vaša naprava ne deluje? Se želite presesti? Izvolite. Okay. You ready? Okay. Ste pripravljeni? Kompromis o devetem členu? Ne, ne, ne, ne. 39 in 40 skupaj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis. Se upravičujem, pravi predsednik. 3, 9, 2. Glasujemo. konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromis v devetem členu glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis v desetem členu glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto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 Konec glasovanja. Sprejeto. 4, 1, 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4, 1, 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 4, 1, 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 12. členu glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis po 13. členu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis po 14. členu, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis po 15. členu, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis v 16. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 4, 6, 5. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 17. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 18. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisu o 19. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 20. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 21. členu. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis o poglavju 3, to so členi 22 do 25, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 519. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis o četrtem poglavju, to so členi od 26 do 30, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Pet, tri, nič in pet, tri, dve. Glasujemo v svežnju, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis. Ne. 5, 3, 3. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 5, 3, 4. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 31. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 32. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisu v 33. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 34. člen. Kompromis. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Budget 16. 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 35. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 36. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 37. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6, 2, 3. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. V premislu 38. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 636. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 6, 3, 8, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis o členu 39, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Svežen tehničnih predlogov sprememb v zvezi z glasovanjem s klici na varstvo podatkov glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. So we go to compromise. Compromise on Article 40. We'll give you a chance to have a chance kompromisu v 40. členu. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. Predlog spremembe 84 glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 85 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 44. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 6, 4, 1. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Petindevetdeset glasujemo. Ampak to zadnje glasovanje je jasno pokazalo, kako previdni moramo biti pri štetju glasov. Konec glasovanja sprejeto kompromis o 46. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 654. Glasujemo. Konec glasovanja. Glasujemo. zavrnjeno. 6, 6, 5 glasujemo. Šest, šest, pet, kolegice in kolege. Nekdo od ALS e je bil preveč. Lepo prosim, da nekdo od vas neha glasovati. Hvala. Šest, šest, pet. Konec glasovanja torej, sprejeto. Sto štiri, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto, 106 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 666. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis o 49. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 50. členu glasujemo. Upam, da to ne bo sprejeto. Nihče ni razumel šale. Sprejeto. Okay, amendment 671. Predlog spremembe 671. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis o 51. členu. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis o 52. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 53. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 54. členu. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto kompromis o 55. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 56. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis o 56. členu kompromis o 57. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 58. členu glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis o 59. členu glasujemo. konec glasovanja, sprejeto kompromis o 64. členu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 720. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto ena, štiri, dve, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 7, 2, 1. Glasujemo. Tanja, želiš kaj povedati? Pri ustnih predlogih sprememb običajno nimamo kaj zapovedati. To je seveda šala. Takšne volje pač sem, samo pošaliti sem se želel, seveda lahko poveš karkoli želiš. Ne bom govorila kar poprek, pri 721 smo, imam ustni predlog spremembe, ki ga bom prebrala. Paragraf 1.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 Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj pa kompromis o uvodnih navedbah in uvodnih izjavah. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa še kolegice in kolegi. končno nas čaka končno glasovanje. Glasovali bomo poemensko. Ste vsi pripravljeni? Is everyone ready? Final vote. Končno glasovanje, torej poimensko. Glasujemo. Has everyone voted? The vote is closed ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 38 za, 7 proti, nekdo se je vzdržal. Čestitam gospodu Diozu Demeri. Uh, Mrs. Vergia, would you like to take the floor on this file? Gospa Vergia, izvolite. L'adoption de deux de mes amendements. Voilà. Torej, glede naših dveh predlogov sprememb, mi želimo vložiti uh, um, torej manjšinsko pripompo glede člena 52 a, torej četrtega odstavka. Gospod predsednik. Super. Gospod Jezdemera, želite kaj povedati, prej niste povedali nič. Oh, no, no. So sorry, my apologies. We still have to take. No, yes, uh, señor presidente. The votes by majority. Mr. Diaz de Mera. Gospod Diaz de Mera, izvolite. We'll have another vote. Najlepša hvala, gospod predsednik. želel sem samo reči, mm, da ima gospa Veržija pravico, da se sklicuje na člen 52a. Gre za manjšinsko mnenje, ki ga spoštujem. Seveda, saj nismo pričakovali drugega od vas. Dobro, kolegice in kolegi, glasovati moramo o končnem glasovanju, gre za to, da se spremejo pogajanja, da se spreme mandat in sestava pogajalske ekipe, torej 69b in c. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 40 za, 4 proti, nekdo se je vzdržal. Čestitke, torej. Dobro, kolegice in kolegi, zdaj pa dosi Demer. Preden bomo glasovali, me zanima, ali želite spregovoriti, gospod Jezdemera. Lahko kar glasujemo. V redu. Predloge spremem 20, 21 in 22 v svežnju. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. zavrnjeno. Zdaj pa kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje zato da boste vsi veseli in zadovoljni. Glasovali bomo poemensko, glasujemo. I'm here to make you happy, Juan, don't worry. Tu sem zato, da vas osrečujem, pravi predsednik. Končno glasovanje. Ste vsi glasovali? Sprejeto, 38 za, 7 proti, nekdo se je vzdržal. Čestitke, gospod Diaz de Mera. And again, Mrs. Vergia. Gospa Veržija, ne? Prav. Ste si premislili, dobro. Oh, no, no, no. Ne, ne, se nisem premislil, ampak um, to je v bistvu samo nadaljevanje prvega uh, poročila, zato ponovno imamo um, to manjšinsko mnenje in uh, to se mi zdi čisto zadosti. Ja, seveda, vi kar veselo naprej. Dobro, v okviru um, člena 69c bomo zdaj glasovali o pogajalskem mandatu. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 41 za, 4 so bili proti, nekdo se je vzdržal. Povedati moram, da bomo na drugem marčevskem plenarnem zasedanju govorili o tem. Hvala lepa, kolegice in kolegi. A je to to? To je to konec je glasovanja, konec je sestanka. Lep večer še na